Dear President, So, die Sitzung ist. Nadaljujemo. Plenarno zasedanje, zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na razpolago ali kdo ugovarja. Ne, se pravi, da je zapisnik s tem sprejet. Prva točka na dnevnem redu